spet tukaj, da vam bomo lahko poročali o tem, kaj smo dosegli in da bo parlament lahko kmalo podal svoje soglasje. Hvala. Hvala lepa, gospa Creighton. Razprave je s tem konec. Naslednja točka na dnevnem redu so vprašanja obračuna oziroma odbora za pravne zadeve ter odbora za civilne svoboščine gre pa za izvajanje štokholmskega programa in vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice. Začeli bodo avtori, najprej gospod Berlinguer za tri minute in pol. <coughs> Signor Presidente, e, <coughs> il programma di Stoccolma... Ha... Gospod predsedujoči, Štokholmski program, ki je bil sprejet leta 2010 na Evropskem svetu, je zasnovan tako, da določa cilje, ki bi jih morali doseči do konca programa leta 2014. Evropski parlament je že dvakrat sprejel pomembna stališča. To je bilo novembra 2009 in novembra 2010. Takrat smo pripravili resoluciji. Komisija je pripravila akcijski načrt za izvajanje. Štokholmski program. Štokholmski program je sedaj na polovici in odbor za pravna zadeve, odbor za civilne soboščine in odbor za ustavno vprašanje so se odločili, da bodo ocenili doseženi napredek, zato da se ugotovi, kaj je treba še storiti. Imamo vprašanje za komisijo in tudi vprašanje za svet. Vprašanje za komisijo. Zakaj smo sploh zastavili to ustno vprašanje? Opozoriti smo želeli na problem pri konkretnem izvajanju evropskih pravil. Oblikovali smo obsežno zakonodajo. Zakonodaja je pomembna in namenjena je temu, da bi integrirali pravice in zakonodajo vendar pri pregledu rezultatov ne gre za to, da bi samo navedli ukrepe, ki smo jih sprejeli, ne samo, da pregledamo to, kaj je zapisano na papirju v zakonih in v drugi zakonodaji. Ne. Gre za to, ali državljani razumejo ta nov razvoj dogodkov, kajti samo majhen delček tega obsežnega razvoja dela pride do državljanov. Državljani le stežka uživajo svoje pravice. Mislim, da moramo storiti več za to, da poskrbimo, da bomo dosegli konkretne rezultate v evropski družbi. Pri umestnem pregledu si želimo odgovorov sveta in komisije glede razlogov zakaj smo dosegli takšne rezultate, kot smo jih. Oblikujemo zelo veliko zakonodaje, zakonov, praktične uporabnosti pa je malo. Če bi lahko skupaj razmislili o tem, bi lahko razmislili tudi o ukrepih, ki bi jih lahko sprejeli. Kot zakonodajalec vedno želimo proizvajati zakonodajo ampak vlada, če lahko tako rečem, si želi videti rezultate, želi si videti, da se nekaj zgodi. To bi moral biti naš pristop. Še posebej v Evropi, kajti vsi smo zakonodajalci, tudi izvršni organ ima pravico pobude v zakonodajnem postopku. Je torej na začetku zakonodajnega postopka. Tako bi potencijalno lahko spodkopali učinkovitost vse naše zakonodaje. Zato zahtevamo preiskavo in bolj želimo razumeti, zakaj smo izdelali štokholmski program in kakšne rezultate imamo, s katerimi se lahko pohvalimo. Hvala. Te ja, kolegi. Hvala lepa, gospod Bellinguer. Sedaj pa gospod Lopet Aguilar za tri minute in pol. Štokholmski program je bil sprejet decembra 2009 in sedaj moramo oceniti uh, kakšen dosežek je bil dosežen. Gre za umestni pregled. Podali smo ustno vprašanje in tu gre za dve temeljne vprašanje. Kakšni so bili doseženi rezultati iz tega programa? In drugo vprašanje je, kateri so glavni elementi, ki bi lahko navdihnili program, ki bo nadomestil ta program za kasnejše obdobje, ki je omenjeno na 2009-2014 seveda gre za vprašanje eh, tega, kaj smo doslej dosegli. Prišlo je do napredka, seveda, ko gre za eh, procesne pravice osumljencev in obtožencev, recimo, in določene druge zadeve. Potem uh, obravnavali smo številne druge uh, dosežke. Vendar vseeno je tukaj treba še veliko eh, storiti. Torej, mislim, da ko gre za uh, demokratični pluralizem, ko gre za spoštovanje temeljnih pravic in transparentnost predstopa dokumentov, smo na točki, ko se zadeva še ambiciozno pogovarjamo, vendar je vse skupaj še zelo daleč od zaključka. Številni izzivi so uh, na obzorju glede prostora pretoka ljudi. Nekatere vlade želijo znova spostaviti meje med državami članicami. In ravno prost pretok ljudi je nekaj, kar državljani najbolj cenijo in kar je vedno največji dosežek Evropske unije v vsej svoji zgodovini. Moramo bolje zaščititi evropske državljane, vendar to seveda pušča številna odprta vprašanja. Številni izzivi so še pred nami. Potem eh, zadela se kriza, ne le finančna, temveč tudi politična kriza. Vprašanje eh, vloge Evropske unije imamo vedno več nekega populizma in to povzroča nove izzive glede temeljnih principov in vrednot Evropske unije. Zato se moramo pogovarjati o prihodnosti štokholmskega programa. Kaj lahko storimo za to, da bi imeli še en petletni program, ki bi nasledil štokholmski program. Prej smo imeli haški program, program iz Tampera in sedaj se moramo vprašati, kakšen program bi imeli po štokholmskem programu. Poleg tega pa je tudi v kakršnem koli mm, takšnem programu, parlament mora imeti odločilno vlogo. To mu tudi uh, daje Lizbonska pogodba. Na današnji Evropska agencija za temeljne pravice izključuje oceno sodelovanja policije na področju kazenskega prava. Recimo, tudi o tem se moramo pogovarjati. Zanima nas stališče komisije tako bomo lahko uh, dejansko se o tem pogovorili. Gre za vredostojnost vsega projekta in mislim, da je to sedaj zadnja priložnost za nam državljanom nek konkreten odgovor glede temeljih pravic državljanov. Če tega ne bomo storili sedaj, mor bo morda kasneje že prepozno. Vielen Dank, Herr Kollege López Aguilar. Hvala lepa, gospod Lopez Aguilar. Sedaj pa gospod Kasini za tri minute. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tudi sam se sprašujem, kaj je v bistvu temeljna podlaga za to ustno vprašanje. Kaj je namen vsega tega? Gre pravzaprav za poročilo o v skladu z 51. členom našega poslovnika, ko govorimo o rezoluciji, ki je bila sprejeta novembra 2009 o stokholmskem programu, preden je začela veljati pogodba. In tu je šlo za vprašanje vezano z 51. členom poslovnika, tri odbori so sodelovali pri tem. In stokholmski program v bistvu zajema celotni tretji stebr, eh, kar je bil najnovejši razvojni korak, lahko rečemo, Lizbonske pogodbe pravzaprav. Evropski parlament je s tem eh, pridobil veliko boljše orodje na področju območja svobode, varnosti in pravice, kar je pomembno za naše državljane. Vse to pa seveda izhaja iz temeljnih načel, ki izhajajo še iz amsterdamske pogodbe. Pripričan sem, da je bilo to vse skupaj eh, velik korak eh, naprej, da so odbori dobro opravili svoje delo. Ampak če pogledamo, kako so se zadeve odvijale naprej. Od komisije smo zahtevali oceno stanja pomankljivosti, prednosti in kmalo bodo že na vrsti volitve leta 2014. Kriza je vedno večja, ne gre več zgolj za gospodarsko krizo, temveč tudi za krizo nezaupanja in zaupanja. Prav tako vidimo, da je udeležba na evropskih volitvah vedno slabša. Različno je tudi razmerje v novejših in starejših državah članicah. Tako oceno pa vseeno potrebujemo. Kljub krizi so volitve priložnost za Evropo, da dobi nov zalet. Vse to pa vključuje tudi vprašanja domačih politik, treba je preveriti učinkovitost domačih nacionalnih politik. Sedaj je trenutek, da rečemo Evropi da ali ne, ampak zato je treba znati najprej predstaviti našim sodržavljanom, kakšne rezultate smo pa vendarle dosegli na določenih področjih. Zato imam tri specifične vprašanja. Prvo, do katere mere so novi instrumenti odločanja dejansko vplivali na izvajanje stokholmskega programa. Kot drugo, kako namerava komisija povečati zaupanje državljanov v demokracijo, s čim namerava izboljšati učinkovitost reševanja zahtev državljanov v skladu z 11. členom Lizbonske pogodbe in konec koncev kakšno je mnenje komisije o delovanju in vlogi komisije oziroma službe za zunanje zadeve. Gospa Kreton, izvolite. Gospa Kreton ne uporablja mikrofona. Hvala parlamentu za to možnost, da ocenimo izvajanje Stokholmskega programa. To je zelo obsežno vprašanje. Glede na to, da imam na voljo le malo časa, vam bom lahko odgovorila le v zelo omejenem obsegu. Še nadalje moram reči, si prizadevamo in uspevamo doseči tudi napredek. Svet PNZ lani decembra je že upravil tak delni pregled napredka, to se je zgodilo še v času ciprskega predsedovanja. Šlo je tudi za oceno napredka na vseh področjih, ki jih pokriva Stokholmi, Stokholmski program, tudi na področju azila, priseljevanja, civilne zaščite in vseh drugih zadev, ki vključuje področje PNZ. Tu je šlo tudi za odzivanje na zahtevo državljanov, da eh, želijo imeti oceno stanja. Ciprsko predsedstvo je eh, ob tem odgovoru oblikovalo tudi pisno mnenje Razprave pri svetu so pokazale splošno zadovoljstvo z doseženim napredkom ter tudi zahtevo po nadaljevanju s prizadevanji eh, ravno v smislu zagotavljanja eh, učinkovitega območja svobode, varnosti in pravice za naše državljane. Potreba po nadaljevanju stokholmskega programa pa je podprlo tudi veliko število delegacij držav članic. Svet je potem pozval ministrstva držav članic, saj nadaljuje svojimi prizadevanji za delo na stokholmskem programu in uveljavljanje pravic naših sodržavljanov na tem področju. Rada bi pri tem potarjala le nekaj pomembnih vprašanj. Vprašanje azila in priseljevanja eh, je še nadalje eno od prednostnih nalog. Imamo tudi Evropski urad za podporo Na tem področju razvijajo se tudi regionalni programi in eh, razvija se tudi področje urejevanja eh, pravic državljanov iz tretjih držav do bivanja v Evropski uniji. Lahko pa se pohvalimo tudi s tem, da je v aprilu začel delovati tudi sistem SIS-2. Poleg tega je pomembno tudi, da smo sprejeli uredbo o zaščiti žrtev kaznjivih dejanj. Glede notranje varnosti in zadevnih ukrepov smo sprejeli veliko pomembnih direktiv, med njimi tudi ukrepe za boljšo zaščito pred kibernetskimi napadi, potem ukrepi za priprečevanje zlorabe otrok preko interneta, zaščita otrok žrtev, preventivno delovanje in boj proti trgovini z ljudmi. Poleg tega pa smo povdarili, da se treba še zlasti osredotočiti na že, izvajanje že sprejete zakonodaje ter eh, operacionalizacijo že sprejetih ukrepov glede izvajanja osnovnih zakonodajnih eh, procesov, lahko rečemo, da zaenkrat delujejo, kot je bilo predvideno. In eh, nekatere ukrepe moramo še razvijati. Novosti, ki jih je uvedla Lizbonska pogodba so se že izkazale za koristne v praksi potrebne v prihodne pa bomo še nadalje krepili sodelovanje na tem področju. Vzpostavitev Evropske službe eh, za zunanje delovanje je omogočila tudi bolj koordinirano zunanjo razsežnost naših eh, zunanjih politik mislim, da lahko na dosedanje dosežke gledamo z dokajšnjim zadovoljstvom, vendar nikakor ni čas, da zaspimo na eh, lovorikah. Eh, mislim, da moramo še nadalje sodelovati z, eh, tako parlament kot svet in skupaj si moramo prizadevati za izvajanje sprejetih ukrepov, tako da bomo res dosegli bolj pošteno, svobodno in varno Evropo. Hvala lepa, gospa ministrica Creighton. Sedaj pa gospod komisar Borš. Language, Glede na to, da so nekateri govorili romanski jezik, je, si bom dovolil, da Nekaj besed na začetku povem italijansko. Moram reči, da eh, me veseli ta razprava in tudi zahteva zahteva potem, da se poda pregled stanja na področju stokholmskega programa. To kaže živo zainteresiranost poslancev in poslank tega parlamenta za to, kako deluje program. Gospod eh, Bellinger je tudi postavil tehno vprašanje, namreč kaj smo želeli doseči s tem seznamom ukrepov. Dejansko gre za to, da zastavimo vprašanje, koliko programov je bilo dejansko izvedenih, vendar je pri tem treba upoštevati, da gre za različna časovna obdobja. Moja država je, na primer, v šengensko območje vstopila leta 2007 in pri tem ugotavljamo, da je možno danes prepotovati od Malte do Stokholma, ne da bi vas enkrat samkrat ustavili na kakršni koli meji. In moram reči, da je to pomemben dosežek. To je pomembno za Evropsko unijo, še zlasti, če upoštevamo našo preteklost, ki je imela veliko zelo pomembnih meja, ki so omejevale prehod naših državljanov z enega konca Evrope na drugega. Ni šlo samo za zemljepisne ovire, šlo je za povsem oprijemljive meje, ki so preprečevale pot iz enega v drugi Berlin, iz Nove v Staro Gorico. Med Polsko in Nemčijo so bile pogosto pomembna ovira in tako naprej. Ampak napredek je bil dosežen in zdaj si moramo zastaviti vprašanje, ki smo ga danes tudi tukaj slišali. Kaj storiti z vsemi temi naraščajočimi pritiski populistov, eh, nacionalistov, ki poskušajo spostaviti omejitve prostemu pretoku, prostemu potovanju ljudi? očitno imajo nekateri zelo močno voljo, da bi razdrli tisto, kar smo uspeli vzpostaviti s toliko truda in prizadevanj. Ta temeljni kamen eh, prihodnega sistema, ki temelji na Schengenu, moramo biti previdni, ne smemo dovoliti, da se vzpostavljajo nove omejitve. Namreč gre za temeljno načelo, iz katerega lahko veliko pridobijo ravno prihodnje generacije, prihodnji rodovi bodo imeli še veliko od tega. Zato se vam lahko vsem samo toplo zahvalim za eh, zelo zauzeto delo na področju uveljavljanja stokholmskega programa. Komisija je tudi prevzela pomembno nalogo februarja 2010 in sprejela začetne eh, korake. Gospa Redingova se vam um, preko mene opravičuje, ker ni mogla priti danes, pa je bila ravno med temi pomembnimi aktivisti v tem obdobju. Ob umestnem eh, pregledu stokholmskega programa prejšnjega decembra smo gotovili, da je bilo veliko pomembnih eh, dosežkov na področju PNZ, je bilo tudi doseženega veliko, veliko je bilo sprednjih ukrepov na enotnem trgu in zakrepitev enotnega trga, potem je šlo za konkretne ukrepe, za poenostavitev določenih postopkov, odpravili smo postopek eksekvature, kar je pomemben dosežek v civilnem eh, pravu. To pomeni, da bodo sodbe v eni državi članici avtomatično lahko priznane tudi v drugi državi članici. Tu gre za konkretne ukrepe, ki že kažejo svoje sadove marsikaj je bilo storjenega v tem smislu tudi za podjetja in bo končno vplivalo tudi na ustvarjanje novih delovnih eh, mest. Svežnje, o katerih sedaj razpravljamo, bodo zmanjšali administrativna bremena za mala in srednja podjetja ob dolžni skrbi za varstvo zaupnih podatkov. Veliko je bilo doseženega tudi na področju zaščite žrtev in uveljavljanju pravic žrtev. Zelo se je izboljšalo obravnavanje žrtev kaznjivih dejanj, dosegli pa smo tudi marsikaj na področju postopkovnih zadev. In v zvezi s tem je tudi eh, sprejeta direktiva o pravici do informiranja žrtev kaznjivih dejanj. Radi bi videli, da bi skupaj s svetom in parlamentom delovali tudi na področju nadaljnega razvoja pravil o možnosti dostopanja do odvetnika za odvetnika obtožence v postopku in to je zadeva, ki ni pomembna samo z eh, teoretičnega vidika, temveč tudi konkretno v zvezi z izvajanjem v posameznih državah članicah. Pomembni so tudi ukrepi za varovanje evra pred ponarejanjem in v zvezi s tem je prav tako treba ukrepiti kazensko zakonodajo, da se zavaruje evro pred to vrstimi poskusi, kar je tudi ena od prednostnih nalog pravice državljanov so tudi ena od ključnih nalog na področju integracije Evropske unije. V zvezi s tem je bilo podano tudi letno poročilo o listri o človekovih pravicah, prav tako pa smo prejeli tudi poročilo o razvoju dogodkov na področju enakosti pravic moških in žensk. To so zadeve, ki celo presegajo samo oceno izvajanja stokholmskega programa, vendar sistem nismo omejili področja delovanja. Naj vam podam nekaj primerov. Marca 2013 je komisija predstavila preglednico učinkovitosti pravosodnih sistemov in na podlagi tega šestim državam članicam konkretno pomagala tudi pri izboljšavi njihovih pravosodnih sistemov glede učinkovitosti, kakovosti in neodvisnosti pravosodnih sistemov. Sam nisem pristopil staž tako eh, imenovanega postopka imenovanja in zasramovanja, bolj sem pristaž imenovanja in pohvale. Lahko pa smo v vsakem primeru ponosni na to, kar nam je uspelo doseči. Na naslednjem plenarnem zasedanju bo ta parlament najbrž glasoval tudi o zelo pomembnih zadevah, kot je enotno območje varovanja pred zlorabo, mučenjem in tako naprej. E, to je tudi pomemben korak v smislu naše skupne solidarnosti. Naše ideje, zamisli in predlogi so v marsikaterem primeru že obrodili sadove in so teorije prešli v prakso in upam, da bomo tako nadaljevali še naprej. Imamo dobre okvire za dobro zastavljeno sodelovanje znotraj šengenskega prostora in eh, seveda imamo tudi boljši način komuniciranja s partnerji preko mm, meje. Agencija Frontex ima tudi novi mandat za učinkovitejše delovanje z močnejšimi jamstvi za temeljne pravice, prav tako pa predlagamo tudi novi mandat za Europol, tako da bo sklen z, z Lizbonsko pogodbo. Sprejeli smo tudi notranjo strategijo varnosti z rednim eh, poročanjem o njenem izvajanju. Prav tako gre za pomembne ukrepe na področju sledenja financiranja terorizmu. Pri tem smo imeli tudi dobre povezave z našimi Eh, sogovorniki iz Združenih držav Amerike, prav tako pa usklajujemo tudi ukrepe s protokolom Združenih narodov o streljnem orožju. Pri tem gre tudi za sočasno delovanje na področju boja proti korupciji. Istočasno smo začeli več širokih razprav sosednjimi državami o vseh teh zadevah, dosegli smo tudi veliko napredka na področju ureditve režimov, vizumov, vračanja in podobno. Eh, prav tako smo še zlasti razpravljali o urejanju zadev na področju napotitve delavcev, izmenjave, strokovnih izmenjav med različnimi podjetji in vendarle nas čaka še veliko odprtih nalog in izzivov. Veliko je še dela na Evropskem uradu javnega evropskega tožilca in eh, potem imamo tu še veliko drugih odprtih vprašanj, kot je naprimer vprašanje korupcije, varnost v kibernetskem prostoru, eh, pravosodje in notranje zadeve pa je področje, ki vsebuje veliko odprtih vprašanj. Na tem področju se naš način odločanja šele prilagaja in uvaja, čeprav smo že oblikovali veliko zakonodajnih predlogov, vendar bi rad še enkrat povdaril, da je najpomembnejše učinkovito izvajanje zakonodaje, ki smo jo že sprejeli. Še ena potreba, ki je bila odkrita v zadnjih mesecih, je dejansko vladavina prava in s tem komentarjem bi tudi zaključil. Kot je ugotovil tudi predsednik Barroso, septembra lani, ko je govoril o stanju zadev v Evropski uniji, potrebujemo bolje razvit sklop instrumentov, ne le za prehodno območje med uh, trdo in mehko izvedbo zakonodaje, temveč tudi za širša področja. In komisija pri tem upa na podporo parlamenta za oblikovanje novih mehanizmov, ki bodo Evropski uniji omogočili učinkovito ukrep. Dank, Hvala lepa, gospod Borš. Sedaj pa govornik v imenu političnih skupin pani przewodnicząca koleżanki i koledzy! Hvala lepa, dragi kolegi, gospa ministrica, gospod komisar. Pred tremi leti smo vzpostavili štokholmski program, podrobno smo ga mm, opredelili in imeli smo ambiciozen cilj um, s številnimi zakonodajnimi pobudami. In seveda je bilo jasno, da bo težko vse izvajati. Zakonodajno delo ki pravzaprav se mora upoštevati 27 nacionalnih zakonodaj, eh, vendar pa mora omogočiti ljudem, da pri prostem pretoku ljudi se omogoči tudi njihovo varstvo pravic. Vendar pa je to težavno delo in tehnično težko izvedljivo. Vendar vseeno, dosegli smo Brusel 1, Rim 3, čezmejno dedovanje in druge zakonodajne akte, ki so jih imeli že drugi eh, govorci. To nam daje res zadovoljstvo, ker s tem smo dosegli dodano vredno za naše državljane, za naša podjetja, ki delujejo na čezmejni ravni. Sodeloval sem pri številnih delovnih sestankih in vem, da kljub najboljši volji je včasih trajalo dolgo, dolgo preden smo nekaj dosegli. V štokholmskem programu smo skušali spet zakonodajne akte, ki upam, da se bodo v praksi res uporabljali v korist državljanom, ki se včasih znajdejo v težkih življenjskih situacijah. In če želimo res zagotoviti učinkovito rabo zakonodaje, potem mislim, da moramo zagotoviti to, da tisti, ki delajo v pravosodju, Eh, morajo uporabljati novo zakonodajo na področju eh, ločitev, dedovanja in tako naprej. Že večkrat sem dejal, da se nek zakon, ki se ga ne pozna, potem kar ne izvaja. Zato se v našem odboru zauzemamo za usposabljanje odvetnikov in sodnikov. Pogosto se um, tudi osredotočamo na uh, kampanje za informiranje državljanov. Mislim, da moramo biti čim jasnejši eh, v svojem komuniciranju in moramo predstaviti rešitve, ki že obstajajo v evropski zakonodaji. Prišlo je do velikega napredka, vendar v Evropskem parlamentu si želimo še nadaljne projekte, zlasti recimo, ko gre za eh, medsebojno priznavanje civilnih dokumentov. Po številnih letih dela vemo, da gre za zakonodajno delo na področju svobode, varnosti in pravic, se delo ne bo končalo v stokonskih programov. Evropska zakonodaja bo sledila državljanom in njihovim težavam, s katerimi se srečujejo. Seveda moramo že uporabiti to, kar obstaja v Evropski uniji. Nismo storili vsega, kar bi lahko, zato ne smemo počivati na svojih laborikah. Evropska komisija je predstavila pobudo za to, da bi okrepili pravice evropskih državljanov in v tem delu predstavlja naslednje korake. Bom zaključil, bom zaključil. In zdi se, da eh, pre, prekinemo govorca. Hvala lepa, gospod Žujevka. Sedaj pa za tri minute in pol, gospod Gerero Salom. Hvala, gospod predsedujoči. Legitimnost političnih sistemov, političnih projektov temelji na rezultatih, zato da se vsakodnevno življenje eh, državljanov izboljša. Gre tudi za vrednote, eh, ki so pomembne za državljane. In to je pomembno za našo politično unijo. V tem trenutku je Evropska unija v situaciji, ko nima najboljših rezultatov, ko gre za rast, ko gre za zaposlovanje, ko gre za javne politike za svoje državljane in kaj se dogaja z vrednotami. Evropska unija je politični projekt, ki temelji na svobodi, solidarnosti, spoštovanju pravic državljanov. In temeljna vrednota je občutek pripadnosti tega, da smo del nekega ozemljskega in političnega skupnega projekta. Kmalo bomo praznovali tri leta po sprejetju Štokomskega programa. In res smo veliko storili eh, znotraj tega programa. Ministrica in komisar sta spregovorila o tem. Naj pa izpostavim tri področja, kjer obstajajo težave. Prva je prost pretok. Komisar je govoril o tem, da od Malte do Štokholma lahko pridemo brez, da bi prečkali kakršnokoli uvero. Torej, to je prost pretok ljudi, vendar to je mogoče zato, ker ni šel preko Nemčije v Dansko, na Dansko. Tam je uvera. Poleg tega, tudi če bi eh, šel iz vzhodne Evrope v Združeno kraljestvo, bi bile težave. Torej, ovire obstajajo. Znotraj Schengena obstajajo uh, težave. In obstaja tudi konflikt med parlamentom in svetom in obstajajo eh, torej težave glede prostega pretoka, kot to določa šengenski sporozum. Potem transparentnost. Dostop do dokumentov. To moramo rešiti. Ravno tu smo slišali ustno vprašanje glede blokade, v kateri je prišlo. Potem zaščita pravic državljanov. Komisija je zaključila pogajanja z svetom Evrope glede konvencije. Spodbujam um, svet naj zaprosi za mnenje sodišča, za Evrope, za um, Evropskega sodišča, da res zaključimo ta dosje. Hvala lepa, gospod Guerrero Salom. Sedaj pa dve minuti, gospod Wikström. Tak je, ja, tolman. Beste komisar. Hvala, gospod predsednik gospod komisar. Res me veseli, da smo se danes lahko o tem pogovarjali. Štokholmski program se osredotoča na odprto Evropo in ima v svoji srčiki državljana. Mi analiziramo to, kaj se je zgodilo, kje smo bili uspešni in kje moramo še kaj postoriti. V programu so navedene številne zadeve, recimo to, da moramo vzpostaviti skupni azilni sistem. In to smo res dosegli v času, ko so gospodarstvo držav članic v težavah na preizkušnji. In dejansko smo dosegli napredek in naj povem, da me veseli, da imamo pravno gotovost za iskalce azila in tudi zato, da imamo solidarnost med državami članicami. V programu govorimo o tem, da bi okrepili ponovno naselitev uh, beguncev. To je pomembno vprašanje, kajti uh, v Evropski uniji imamo zelo nizke cilje, če se primerjamo z drugimi državami. Naj omenim, Eh, delovne migracije. Bila sem pročevalka poroči, za poročilo o razgovacih, ki pridejo iz svetih držav v Evropsko unijo. In mislim, da moramo res to urediti, kajti moramo preprečiti beg možganov. Naši znanstveniki odhajajo v ZDA in drugam, vendar mi jih potrebujemo tu. Uh, Naj zaključim s temi besedami, komisar Bork. Komisija je obljubila, da bo predlagala predlog glede medsebojnega priznavanja eh, civilnega statusa. To je bilo obljubljeno znotraj štokovskega programa, sedaj pa se ni še nic zgodilo in ne verjamem, da bo komisija prilomila svojo obljubo. Prekinjamo govorca. Hvala lepa, sedaj pa za dve minuti gospod Sergentini voorzitter ik hoor eh, de europese commissie en svet sta predstavila številne projekte v stockholmskem programu na področju svobode varnosti in pravice ki so bili uspeh. seveda vsi lahko navajamo te uspešne projekte vendar mislim da ne smemo vsega upoštevati glede na to, da je sedaj gospodarska kriza in tako naprej. Ne, mislim, da moramo upoštevati številne razprave, ki potekajo v Evropi glede etičnih vprašanj, glede pravic beguncev in tako naprej. V svetu se že vrsto let pogovarja o teh temah in parlament si je želel, da bi imeli Eh, skupno azilno politiko. Svet pa se, eh, se, se ne želi prizadevati za solidarnost med državami članicami. Štokholmski program je bil sprejet pred Lizbonsko pogodbo. Mislim, da v prihodnosti ne potrebujemo velikih programov. Ne, moramo zagotiti to, da imamo uravnotežno zakonodajo, ki spoštuje temeljne pravice. Ne le kuri za kazansko pravo. Torej, mislim, da ne potrebujemo velikih programov. To se zdi nekoliko zastarelo. Mislim, da po tej poti eh, ne moremo naprej. Pogosto predolgo čakamo na strinjanje držav v svetu. Torej, temu smo že bili priča, ko smo spremljali zakonodaje, recimo na področju Evropske nalog za prijetje in tako naprej. Torej, moramo poskrbeti za to, da res sodelujemo in, eh, ne, in potrebujemo medsebojno, medsebojno zaupanje, ne pa medsebojnega nezaupanja, kakršnemu smo priča. Torej, to je pomembno, pomembno medsebojno zaupanje. Argentiniji. Hvala lepa. Sedaj pa dve minuti in pol, gospod Kirkhope. Gospod predsednik. Bližamo se uh, koncu parlamentarnega sklica in sveda dosegli smo določene uspehe in neuspehe in mene se ni spremenilo. Mislim, da bi morali streti manj, vendar bolje. Dobri primeri so recimo delo glede kibernetske kriminalitete in potem glede brez spremstva. To je velik problem v Evropi moramo biti ambiciozni, vendar realistični glede, kar lahko dosežemo. In spodbujam parlament in komisijo, da se osredotočite na to, kje lahko največ dosežemo, kje lahko dosežemo jasnost in varstvo na mesto zapletenosti. Več obveznosti, več harmonizacije ni nujno vedno dobro. Mislim, da potrebujemo učinkovitost. Komisija pa mora skrbeti za učinkovitost. Moramo pa seveda upoštevati raznolikost pri zakonodaji držav članic. Ne moremo harmonizirati vsega kazenskega prava Evropske unije. To je nemogoče. No, kar zadeva štokovski program. Tri leta nismo imeli nobenega umestnega pregleda in mislim, da lahko največ dosežemo, če bomo dobro komunicirali med institucijami. No, nimamo pregleda, dela doslej. Zato prosim, naj komisija oceni uspehe in neuspehe štokholmskega programa, kajti le tako gremo lahko konstruktivno naprej eh, in smo učinkoviti pri tem. Hvala. Ja. Hvala lepa, gospod Kirkhope. Gospod Dartmouth vam želi zastaviti vprašanje. Ali boste sprejeli? Da, izvolite. Uh, Hvala lepa. Gospod Kirkhope, ali menite, da je Združeno kraljestvo se moralo odločiti za opt-out, uh, ko gre za Evropski kanal za prijetje. Prihodnje to bi imela za to priložnost in zanima me, ali se naj odloči za opt-out ali ne. Ni vprašanje. Združeno kraljestvo bo eh, torej preverilo to situacijo in tudi bo proučilo vprašanje Evropskega naloga za prijetje in bo razmišljalo tudi o tem, ali treba uh, Eh, ta instrument reformirati ali ne. Številni menijo, da je to potrebno, vendar seveda je treba vse upoštevati, kako bo to vplivalo na britanske državljane in druge državljane EU. Vendar je vseeno nemogoče sedaj dejati, kaj bomo storili glede tega v prihodnosti. Hvala lepa, gospod Kirkhope. Sedaj pa za minuto in pol, gospod Trianta Filides. Hvala. Ja, gospod predsednik torej ko gre za vprašanje eh, prihodnjega večletnega okvira za pravosodje in notranje zadeve naj povem da potrebujemo čim več nadzora, moramo oceniti, kaj je bilo doseženo doslej glede pravice do varnosti. Torej, naše stališče je, da vedno dosegamo napredek glede varnosti, tudi s pomočjo pametnih meja, recimo, vendar pa zaostajamo pri temeljih pravicah, recimo, ko gre za dostop do dokumentov ali ko gre za varstvo podatkov. Ta trend je pomemben predloge glede varnosti so vedno zelo dragi. Gospod komisar, katere politike? Bodo financirali pametne meje v prihodnosti. Potrebujemo tudi več ocen kakovosti, več evalvacij. Moramo oceniti izvajanje Lizbonske pogodbe glede. Uh, demokratične legitimnosti. Evropskega parlamenta se skoraj da ne upošteva pri spremanju odločitev. Torej, razmišlja se le o tem, kako bi ugodili državam članicam v svetu. No, pri Eurodaku je prišlo do mrtve točke v svetu, no, komisija pa je takrat popolnoma ignorirala stališče parlamenta po rembranju. Hvala lepa, gospod Triantafilides.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 preprečiti sprejetje oziroma priznavanje evropskega naloga za prijetje. In to pomeni, da so nekateri ljudje posem brez potrebe uh, priprti. Skratka, nismo niti bili priča temu, da je bilo manj imigracij. Ne, pač imamo več imigracij v odločenih državah. Šlajtah program ne služi državljanom. In osebno vprašanje, ki se moramo zastaviti, je, ali štokonski program nudi neke koristi državljanom. Odgovor je ne, štokonski program je neuspeh in morali bi ga ustaviti in ne potrebujemo nobenega novega programa. Dank, Hvala lepa, gospod Zilstro. Sedaj pa za tri minute, gospod Papa Nikolao. Kaj je to poliki, je prevedre? Hvala, gospod predsednik. Ali potrebujemo nov program? po štokholmskem programu? Mislim, da lahko dam jasen odgovor. Štokholmski program je ambiciozen, je še vedno ambiciozen in pomembno je, da ga izvajamo. Na tej točki bi se strinjal s svetom in z Evropsko komisijo in podaril. da Ni dovolj, da ministri le rečejo, da pozdravljajo rezultate tega programa in potem gredo naprej. Ne, moramo ugotoviti, kje je prišlo do zamud pri izvajanju, kje imamo težave. Torej, moramo bolj natančno to pročiti. Sveda gre to, gre to za pomemben zakonodajni program. Sprejeli smo številne zakonodajne akte. In medsebojno, medinstitucionalno sodelovanje v primerjavi z 2008 se je izboljšalo. Lizbonska pogodba je spremenila modus operandi vseh nas, vsi se temu prilagajamo počasi in v zadnjih letih smo dejansko prišli do napredka, do razvoja v postopku soodločanja in ta postopek dejansko vedno bolje deluje. Svet obstaja pomankljivosti in hibe, s katerimi se moramo spopasti. Nisem pripričan če se vsi zavedamo tega, da potrebujemo nek sporazum, s katerim smo eh, spopadli s skupnimi izzivi in vse tri institucije se morajo potem strinjati, morajo imeti uravnotežen eh, pristop, to je res pomembno, to je odločilnega pomena. Potem Seveda moramo zavarovati pravice državljanov, moramo zavarovati zasebnost. Poleg tega pa potrebujemo tudi varnost. Potrebujemo pravice za azilante v eh, azilnem svežnju, da se moramo hkrati boriti proti nezakonitim migracijam. Dragi kolegi, evropski državljani se dan današnji čutijo manj varno manj varno kot v preteklosti. In ta občutek vodi tudi k ekstremizmu. Tudi v državah, kjer ni krize. In to je veliki ziv za varnost in za svobodo. To je še en ziv za vse nas. Gospa ministrica, vi ste govorili o solidarnosti. Vedno znova govorimo o solidarnosti recimo tudi, ko govorimo o sporozumih o ponovnem sprejemu, vendar to je le mrtva čaka na papirju. Leta 2013 je leto, evropsko leto državljanov. Torej, to je leto za naše državljane in mislim, da moramo eh, imeti to v srčiki našega razmišljanja, ko se pogovarjamo o varnosti, svobodi in pravicah. Hvala lepa. Sedaj pa za dve minuti in pol gospa Gijom. Kot program iz Tampere in Haški program je štokonski program ambiciozen. In, in moram povedati, da sem tudi nekoliko razočarana, vendar naj povem, da eh, tudi sedaj, ko imamo Lizbonsko pogodbo, Evropski parlament deluje kot takrat, ko smo imeli le mastijsko pogodbo in smo imeli le posvetovalno vlogo. Vendar eh, to ni res in s tem se uvera eh, varstvo pravic državljanov. In to je situacija, na katero želim opozoriti svet. Kajti zdi se, da ko se pogovarjamo o notranji varnosti, ko se pogovarjamo o mejah, se s tem ukvarjajo agencije, in v teh agencijah je demokratični nadzor bolj omejen. Potem solidarnost. O tem govorimo o pogodbi v členu 80, vendar to je zgolj mrtva črka na papirju. Zlasti pri azilni politiki se je to izkazalo. Torej, rezultati niso dovolj dobri in nismo dosegli pomembnih ciljev recimo nismo dosegli dosežko glede direktive o boju proti diskriminaciji. Eh, dragi kolegi, mislim, da moramo okrepiti medinstitucionalno sodelovanje Evropske institucije. Hvala. Hvala lepa, gospod Gijom. Zdaj pa za minuto, gospod Vojčehovski. Jako predstavitelj Polske. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Kot predstavnik polske stranke Pravo in pravičnost oziroma zakon in pravičnost pravim, da bi v Evropi morali o tem govoriti. Mislim, da imamo veliko prava, veliko zakonov v Evropi, pravice pa premalo. Neodvisno pravosodstvo ni nezmotljivo to govorim na podlagi izkušenj iz lastne države, seveda pa poznam tudi zadeve v drugih državah. Govorim o drastičnih primerjih, kjer so otroke ukradli staršem. Sodstvo mora biti neodvisno, vendar ne zunaj kakršnega koli demokratičnega nadzora strani parlamenta pravosodje ne sme postati država v okviru države in mislim, da bi o tem morali še govoriti. Hvala. Hvala lepa, gospod Vojčehovski, sedaj pa za minuto, gospa Ernst. Ja, Hvala lepa. Rekla bom tako. Zelo lepo je videti, koliko ljudi je tukaj strani sveta in komisije, sedaj ko ocenjujemo njihov program. Ampak dejstvo je, da še nismo imeli podrobne ocene tega. In še nekaj moram povedati, to je alarmantno tudi zato, ker je to področje, ki se širi tudi z vidika proračuna. Gospa Malmström je odsotna stroškov na tem področju je vedno več. Sprožamo en varnostni instrument za drugim, vsi pa so zelo dragi. Nobenega instrumenta pa še nismo pregledali. Nismo pregledali, ali izpolnjujejo smisel, razen tega, da pač industriji zagotavljajo nove pogodbe. proračun za SIS-2 smo močno, močno prekoračili, to ni motilo nikogar in tako naprej. Govornica je bila prekinjena. Hvala lepa, sedaj pa za minuto in pol gospod Ernhauser. Ja, šare, da si. Ja, škoda, da ste prekinili gospod Ernst, mislim, da je želela povedati zelo pomembne zadeve. V redu, sedaj pa moj prispevek. Razpoložljivost podatkov in informacij za prave ljudi na pravem mestu ob pravem času, ob upoštevanju zaščite podatkov, zaščite zasebnosti in tako naprej, to je merilo uspešnosti na področju notranjih zadev gre za informacijski management. Tudi to spada v štoholmski program. Koherenca in konsolidacija na tem področju sta pomemben cilj štoholmskega programa. Imamo platformo Europola, Frontexa, kjer se podatki in informacije izmenjujejo in analizirajo. Imamo tudi strategijo za informacijsko upravljanje in v zvezi s tem imamo vprašanje za svet in komisijo. Namreč, dokolikšne mere je ta strategija za upravljanje informacij že v izvajanju, kakšni so problemi in kaj je mogoče storiti. Zelo lepo bi bilo, če bi kaj povedali o tem. Hvala. Hvala lepa. Gospod Ehrenhauser, gospa Ernst se vam bo zahvalila preko dvorane sam žal ne smemo ocenjevati vsebine govorov, ampak samo skrbeti, da se čas za govor pravično porazdeli. Sedaj pa gospod Anželili, minuto in pol. Grazie, Hvala lepa, gospod predsedajoči. Štokholmski program je ključna strategija z specifičnimi rezultati za to, da vzpostavimo območje svobode, varnosti in pravice, ki bo služilo državljanom. Leta 2010 je bil sprejet akcijski načrt, ki ima zelo ambiciozen program. Cilj je bil, da bi zaščitili urednote do čim večje mere. Zaščititi želimo ljudi, njihovo dostojanstvo, enakost in njihovo človečnost. Posvečati smo se želeli državljanom v njihovem vsakodnevnem življenju. Mislim, da lahko podamo relativno pozitivno oceno. Pomislimo naprimer na direktivo o evropskem nalogu za zaščito. To je pravni instrument, ki je dejansko med najboljšimi v zvezi s pravicami, ki jih omogoča. Omogoča pravice, pomoč in zaščito žrtvom pred storilci kaznjivih dejanj. Prav tako smo sprejeli ukrepe za zaščito mladoletnikov. To je bilo v Evropskem parlamentu. Sprejeli smo direktivo proti zlorabam in otroški pornografiji na internetu. Sama sem bila poročevalka. Res je, veliko dela nas še čaka. In lepo bi bilo, če bi izvedli oceno, zato da bomo lahko ocenili težave, s katerimi smo se spopadli pri izvajanju. Zamisel je, da bi izvedli potrebne prilagoditve in novo fazo začeli na ustrezen način, tako da povežemo mnenje različnih držav članic. Hvala lepa. Hvala, sedaj pa za minuto in pol, gospod Gönc. Hvala lepa. Lizbonska pogodba je prinesla velike spremembe na področju odločanja na tem, v tem sektorju. Vendar napredka ni. Svet ni dovolj zavezan delu in eden redkih svetlih primerov je dejstvo, da je odločitev in odločanje omejeno na medvladno raven. Romi se še vedno srečujejo s težavami ljudje imajo zelo velike težave pri sprejemanju dokumentov oziroma pri tem, da bi bili njihovi dokumenti sprejeti. Veliko dela nas še čaka na področju območja svobode, varnosti in pravice. Osnovne urednote demokracije zahtevajo takojšnje ukrepe za to, da bi lahko zaščitili temeljne urednote Evropske unije. Države članice morajo biti bolj zavezane in komisija mora podati neposreden odgovor in odziv na vsake podkus, poskuse spodkopavanja. Želimo zagotoviti čim več za svoje državljane, tega pa zaenkrat ne dosegamo. Hvala. Hvala lepa, gospa Gönc. Sedaj pa za minuto, gospa Veržja. Hvala, gospod predsedujoči. Ta razprava je v bistvu neke vrste bilanca stokholskega programa, kar vidim vse tiste, ki so glasovali za masterski sporazum in ki so pri tem verjeli, da bo to velik napredek za svobodo, varnost, pravico, državljanske pravice in v letih 90 je kazalo, da gremo dobro smer eh, s tem perejskim programom. Potem smo videli popolno spremembo eh, načina dela že zaradi skrbi za varnost eh, In potem smo spregovorili o tem, da se ne sme kršiti temeljnih pravic, ne glede na prizadevanja po varnosti. In vprašamo se, kje smo danes z vsemi temi prizadevanji določene. Pobuda je podal svet, potem je pravica, prosilcev za azil, kaj z begunci, ki jih se čujemo na naših mejah, kaj z vsemi temi problemi, s katerimi se nekatere države srečujejo vsak dan kaj storimo za naše najbolj ranljive. In nujno je seveda doseči, da bodo evropski državljani znova verjeli v evropsko varnost. Hvala lepa, gospa Veržija. Sedaj pa za dve minuti, gospa Mazoni. Grazie, presidente. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Evropska unija je pod velikim pritiskom gospodarske krize. In državljani trpijo. Zato bi morali ponovno sprožiti proces politične integracije. Trgi napadajo, Evropska unija pa se mora odzvati tako, da bo okrepila vključenost državljanov. Vendar politična Unija je nekaj, česar ne bomo mogli zgraditi do konca, če evropskim državljanom ne bomo dali možnosti, da prevzamejo lastništvo nad svojimi pravicami in obveznostmi. Če vsakemu državljanu ne bomo zagotovili enake stopnje zaščite in če ne bomo zagotovili ustreznih ukrepov pravosodne zaščite, ki bi jih državljani lahko uporabljali, se bomo znašli v težavah. Vem, kako zelo si komisija prizadeva na tem področju, tesno spremljam delo komisarke Redingove in zelo sem bila vesela, ko sem danes slišala ta čustveno nabit govor komisarja Borža. Pripričana sem, da je vse dejansko odprto. Žal pa nismo dosegli rezultatov. Zelo daleč od tega smo, da bi rezultate tudi dosegli. Sem predsednica odbora za peticije in vsak dan sem v stiku z državljani. Če lahko tako rečem, sem na privilegiranem položaju, da vidim, kaj se dogaja. Smo vedno v stiku z državljani, zato vidimo, kako dojemajo državljani pravice v Evropski uniji In povem vam lahko, da smo še zelo daleč od tega, da bi vzpostavili območje svobode, varnosti in pravice. Naj vam podam samo nekaj primerov na področju pravic. Imamo pare iz dveh držav članic, ki ne morejo izvajati svojih starševskih pravic zaradi nenavadnih režimov v državah članicah. Imamo naprimer ljudi, ki za katero veljajo različna pravila glede prevoza. Diplomanti nimajo enakih pravic, delavci nimajo enakih pravic svojih socialnih dodatkov, svojih socialnih plačil ne morejo prenesti na druge in tako naprej. Govornica je bila prekinjena, hvala lepa, sedaj pa gospa Regner. Hvala lepa, gospa ministrica, gospod komisar. Akcijski načrt za vzpostavitev štokolmskega programa je v odločilni fazi. Gospod komisar, dejali ste, da je Brusel 1 zaključen, Evropske, Evropska zaščita podatkov je v zelo uroči fazi, tudi kar zadeva zaščito žrtev, tukaj smo že na poti. Na koncu te zakonodajne ob, obdobja Me zanima, ali bo komisija lahko poročala o uspehu glede sprejetih ukrepov. Še nekaj me zelo zanimiva. Zanima direktiva proti diskriminaciji. Štokholmski program je imel v jedru to, da bi se borili proti sovraštvu do tujcev, proti homofobiji. In zakonodajnih ukrepov v zvezi s tem še ni. Zanima me, kako gledata na to svet in komisija, ko govorimo o direktivi proti diskriminaciji. In še ena tema je zelo pomembna, kolega Belengver jo je omenil, namreč gre za izvajanje konkretnih ukrepov. Državljani ne vedo, kaj se dejansko dogaja. Imamo samo neke pobude, imamo pravico za žrtve in tako naprej. To je lepo in prav ampak državljani morajo vedeti, kaj se dogaja. Zanima me, kaj bo komisija storila za boljše obveščanje državljanov. In še zadnje vprašanje. Gre za dialog z civilno družbo. Kaj predvidevate tukaj? Kako boste navezali stike s predstavniki civilne družbe? Hvala. Hvala lepa, gospa Regner. Sedaj pa za dve minuti, gospod Dijatemera. Hvala, gospod predsednik nimamo revizije pregleda tega štokholmskega programa. Bi pa izpostavil tri zadeve, tri cilje, ki jih nismo dosegli in ki so povezani z bojem proti terorizmu in proti težkim kaznjivim dejanjem. Torej, ni prišlo do razvoja člena 75 o pogodbi delovanja Evropske unije, ko gre za zamrznitev premoženja in ko gre za uporabo seznamo teroristov, ki so interne eh, v Evropski uniji. Drugič, nimamo zakonodajnih pobud glede Evropskega sistema za spremljanje financiranja terorizma. Tretjič, in to je res nekaj, kar lahko obžalujemo, to nismo, da ni prišlo do sprejetja PNR v prvem branju, da je prišlo do tega, te mrtve točke. Mislim, da je najhujše to, da nimamo medinstitucionalnega sporazuma. Kaj s tem mislim? Lahko bi uporabili nek sporazum, ko izvajamo zakonodajne postopke. Morali bi se dogovoriti glede izvedbenih in legalnih aktov. Nimamo sporazumov in zato prihaja do blokad in prihaja do. Eh, do tega, da imamo mrtve točke, ko se pogajamo. Imamo revizijo redo 539 in potem imajo boj proti ponarevni evra. Vendar pogledajmo le uh, proces evalvacije Schengna, da vidimo, kako je to pomembno, kar govorim. Ali imamo nek sporazum, ki ga takoj sprememo med evropskimi institucijami, ali pa ne bomo mogli razvijati zakonodajnih nalog, ki nam jih nalagajo ki nam jih nalaga lizbonska pogodba, sedaj, ko smo so zakonodajalci. Hvala, gospod predsednik. Herzlichen Dank. Herr Mor Hvala lepa, gospod Klod Moraes. There is a, a lesson we're learning from many of Veliko se je moč naučiti od številnih govornikov danes v zvezi z štokholmskim programom. Včeraj smo imeli razpravo z ustnim vprašanjem v zvezi z prosilci za azil in hitro se učimo, da imamo zaradi sozakonodajnega dela po Lizbonski pogodbi sedaj stanje, ko je svet v neke vrste inerciji, parlament in svet pa zahtevata, da se stvari spremenijo. To je skupni imenovalec toliko pomembnih dosijev, ki jih sedaj obravnavamo in to je vzrok za številne težave pri izvajanju. Ta inercija je bila očitna včeraj. Samo sedem držav članic je bilo pripravljenih obravnavati te nujne primere na področju azila, kajti nekatere države članice so preobremenjene, druge države članice so pripravljene sprejeti nekaj prosilcev za azil, ampak to ni sistematska rešitev. Mislim, da bi morali ta skupni imenovalec obravnavati in doseči boljši napredek. Napredek vseeno smo dosegli. Dosegli smo napredek pri zaščiti žrtev, pri zaščiti ali boja proti trgovanju z ljudmi in ta umestni pregled bi moral priznati vse te dosežke. Vendar, z orodje, ki jih imamo, bi se morali lotiti težkih problemov, naprimer, kar zadeva zakonite migracije, tudi kar zadeva IKT in sezonske delavce. To pomeni, da v času vrčevalnih ukrepov obravnavamo zelo pomembne dosjeje. To bo težko, zato moramo pri umestnem pregledu to omeniti, ampak doseči moramo napredek tudi pri zaščiti podatkov in drugi pošteni moramo biti. Herzlichen Dank, Herr Jacolino. Hvala lepa, gospod Jakolino. Grazie, presidente, la sensazione è che il programma. Hvala lepa. Občutek imam, da je po treh letih, odkar je bil sprejet, ta štokholmski program dejansko neuspeh. Kolegice in kolegi so to omenili in gospod Borš je tudi na začetku sam to jasno povedal. Seveda je program zagovarjal, omenjal je Schengen, omenjal je širitev državljanskih pravic in Do tega naj bi prišlo, prihajalo še naprej. Lepo je videti, da policijski organi sodelujejo pri boju proti čezmenjemu kriminalu in pri boju proti pranju denarja. Prav tako je pomembno, da zaščitimo priseljence in tiste, ki so bili obtoženi kaznevega dejanja. To je vse lepo in prav. Ampak želeli smo videti še neke stvari, ki zaenkrat niso bile sprejete. Pravica je nekaj, kar bi moralo biti dostopno vsem. Ampak pomislimo samo na zapore. Tukaj imamo pravico in obveznost. V zaporih je preveč zapornikov in to velja tako za zapornike skupnosti, kot za zapornike tretjih držav. V zvezi s tem pa ne bomo storili nič. Če se ogledamo večletni finančni okvir 2014 do 2020, vidimo, da bi morali imeti za to zadostna finančna sredstva. Za pravosodje morajo biti na voljo ustrezna sredstva. Zaenkrat se srečujemo z rezom v višini 16 odstotkov, to je preveč. Hvala. Hvala, gospod Weidenholze. Štokholmski program predstavlja zelo pomemben gradnik notranje varnosti Evrope. Žal pa vidimo, da se temu programu ne namenja dovolj pozornosti, ne v širši javnosti, ne med političnimi akterji. Temeljne pravice niso dovolj v ospredju in vse prepogosto vidimo, da imamo opravka z navidezno varnostjo poskrbeti moramo za to, da bo obveljalo načelo nediskriminacije oziroma, da bo vsakdo, dokler ni obsojen, veljal za nedolžnega. 25. novembra 2009 je Evropski parlament sprejel pomembne sklepe. Štokholmski program pa zahteva tudi prepoved vsakršne diskriminacije in homofobije. Zaenkrat pa še vedno čakamo, da bomo dobili direktivo, ki jo čakamo že kar nekaj časa. Boste sprejeli vprašanje gospoda Ernhauserja? Izvolite. Spoštovani kolega Weidenholze. Pravijo, da svoboda umre z varnostjo. Pri oblikovanju območja varnosti in pravice, se vam ne zdi, da tu nalečimo, naletimo na dva konfliktna pojma? Ich. O tem bi se lahko na dolgo in široko pogovarjali. Mislim, da tega ravnotežja trenutno ni in menim, da gre vedno bolj vse skupaj v smeri navidezne varnosti. Danke, Hvala lepa. Sedaj sledi postopek Catch the Eye. Gospa Basesko se je prva oglasila k besedi. Vam mulțumesc, domnule președinte, deși s-au făcut progrese majore în implementarea... Hvala. Pri izvajanju določb akcijskega programa je sicer bilo doseženega veliko napredka, vendar pa obstajajo tudi zamude. V mislih imam samo eno od prioritet, to pa je nadaljevanje širitve šengenskega prostora. Dokument zahteva od sveta naj določbe šengena. Tolmačimo tako, da se izognemo menjem kontrolam. Vemo pa, da sta Romunija in Bolgarija izpolnili vse zahteve. To priznavata tako parlament kot komisija. Če si želimo, da bo štokolemski program uspešen, potem bi morali širitev šengenskega območja narediti za prioriteto in upam, da se bo to do konca letošnjega leta tudi zgodilo. Hvala lepa. Ne vidim, da bi se še kdo drug javil k besedi, zato dajem besedo komisarju Borgu. Hvala, gospod predsedajoči. Zahvaljujem se spoštovanim poslancem, ki so sodelovali v tej razpravi, zelo zanimivi razpravi, ker sem bil deset let ministr za notranje zadeve, se zelo dobro počutim ob tej razpravi. Razumem namreč zaskrbljenost poslancev Evropskega parlamenta in seveda vlade morajo vladati. Njihova odgovornost je, da vladajo, da odražajo tudi javno mnenje, seveda pa je njihovo ukrepanje oziroma njihovo delovanje treba spremljati. Seveda, komisija spremlja, kaj počnejo države članice, kako izvajajo evropski pravni red in kako izvajajo šengenski pravni red. In tu se vračam na tisto, kar sem povedal na začetku svojega nagovora. Schengen je dosežek, to pa ne pomeni, da ni nobenih težav. Gospod Guerrero Salom je dejal, da imamo težave pri potovanju iz vzhodne Evrope v Združeno kraljestvo slednje ni del šengenskega območja in to je seveda tudi pravica Združenega kraljestva, to je stvar diskrecijske pravice in zato obstajajo tudi mejne kontrole na mejah z Združenim kraljestvom. Vendar pa včasih slišim pritožbe državljanov tistih držav, kjer vem, da ljudje ne smejo vstopiti v državo, če ne pokažejo potnega lista, kar je v nasprotju z pravnim redom tudi za nečlanice Šengna. Zato moramo poskrbeti, da se Šengna ne bo izrabljalo. Nikakor ne smemo ponovno dvigovati in postavljati meja. Komisija pa vsekakor spremlja situacijo in pripravlja poročila glede izvajanja šengenskega pravnega reda. Ugotavljam, da je več držav članic omenilo evropski nalog za prijetje. Seveda, z različnih vidikov. Nekateri ste dejali, da se uporablja po nepotrebnem oziroma nepravično zoper državljane, drugi pravite, da se ne uporablja v zadostni meri. Sama ideja evropskega naloga za prijetje temelji na predpostavki, da naša pravila, ki se nanašajo na svobodo in pravno državo, da so ta pravila ne enaka, ampak tako zelo podobna, da smo lahko uvedli poenostavljen način eh, izročanja. To je namreč dodana vrednost. Imamo že Evropsko konvencijo sveta Evrope, to pa je bila še izboljšava znotraj Evropske unije namreč, da če si medsebojno zaupamo, če zaupamo našim sistemom, potem pri izdaji Evropskega naloga za prijetje lahko sledi tudi izročitev drugi državi znotraj Evropske unije seveda. In spomnim se, da je v Združenem kraljestvu bilo kar nekaj kontroverzi. Policija pa je potem uspela vrniti v Združeno kraljestvo učitelja oziroma ravnatelja, ki je zbežal z svojo učenko v Francijo in izročili so ga ponovno Združeno kraljestvo prav na podlagi Evropskega naloga za prijetje, ki ga je uporabilo več evropskih držav. Seveda se to da uporabiti na več načinov. Možno je, da se nekoga ne pošle nazaj, ker je pač državljan določene države, kar mimo grede povedano ni razlog, da se izognete tej poenostavljeni obliki izročanja ali pa lahko nekdo izkoristi evropski nalog za prijetje sebi uprit. Seveda gre za skrajne primere, vendar pa, če se ustrezno uporablja evropski nalog za prijetje, lahko koristi in prispeva k večji integraciji območja svobode, varnosti in pravice. Občudujem poslanko Maconjevo, ko je dejala, da bi morala Evropska unija biti odgovorna državljanom in poskrbeti za njihove potrebe in kot predsednica odbora za peticije je seveda zelo dobro poučena o tem, kaj najbolj skrbi evropske državljane. Mislim pa, da moramo stokholmski program in naše dosežke na področju območja svobode, varnosti in pravice soditi potem, da se primerjamo ne s tistim, kar bi morali biti v topičnem pomenu besede, ampak moramo pogledati, kje smo začeli. Še pred štirimi leti sem bil član sveta ministrov za notranje zadeve, kjer smo vse praktično morali sprejemati soglasno. Vsaka država članica, Nemčija ali Malta, je imela možnost veta pri zadevah pravosodja in notranjih zadev. Zdaj, po Lizbonski pogodbi, ne le, da se je to spremenilo, ampak imamo dva so zakonodajalca, ki sta na enake ravni in to ponovno poudarjam, ki sta na enaki ravni. Občudujem tudi pristop gospoda Moraesa, ki je dejal, da je komisija na bolj energični strani, ko gre za uvajanje nove zakonodaje. Sam sem preživel 16 let kot minister v vladi in zelo pogosto je, da so vlade bolj konzervativne kot pa parlament, tudi zato, ker so vlade neposredno odgovorne za svoje dejanja, seveda tudi poslanci nimajo enostavne naloge v tem času, ko zasedajo funkcijo poslanca. Vendar pa gre tu za kompromis. Predsednik Barozo reče temu federacija, vendar pa federacija samostojnih držav. To je nasprotje samo po sebi, kako imate lahko federacijo, po drugi strani pa samostojne države. Vendar pa je to realnost. Nismo federacija, smo pa veliko več kot samo organizacija suverenih držav, ki se pomika v smeri bolj popolne zveze. Če torej odgovorim gospe Maconijevi, ki jo občudujem za to, kar je povedala, mm, vprašala je tudi, ali res imamo skupno območje. Morda še nismo dosegli ravni, ki si jo želimo, vendar pa smo naredili ogromne korake naprej. In to na zelo konkreten način, ne zgolj v akademskem smislu. To pa seveda ne pomeni, da sem ter tja ne naletimo na težave in da se ne pojavijo tudi težave nacionalistične narave, kar se tudi zgodi. In mi kot komisija seveda moramo ukrepati in tudi bomo ukrepali. Zelo sem cenil pripombe tistih, ki so spraševali, kolikšna je solidarnost, ko gre za vprašanje priseljevanja. Države na obrobju se dosti krat pritožujejo, da ni bilo dovolj narejenega, ko gre za premike znotraj Evrope za zaščitene osebe. V tem primeru imajo namreč eh, države na obrobju nesorazmerno veliko breme, ko gre za azil. Solidarnosti ni možno useljevati. Ko jo usilimo, to ni več solidarnost, to je potem pretirano izvajanje pravne dožnosti. In če tudi si nekateri želijo, da bi imeli prisilen sistem delitve bremena, je to pravzaprav kontradikcija, obstaja sicer nek način obveznega sistema um, deljenega bremena, vendar morajo tak sistem najprej sprejeti države članice. Tudi gospa Majstromova je govorila o tem. Zelo pomembno je, da se breme deli, vendar pa ni polne podpore držav članic glede delitve bremena, kajti niso vse države prepričane, da gre za vse evropski problem. Več je bilo še drugih stvari, na katere bi se rad odzval, še zlasti bi se rad odzval na pripombe gospoda Zvevke. Strinjam se, da je pravosodno usposabljanje ključnega pomena. Zato, da se bo zakonodaja poznala in izvajala, komisija bo še naprej podpirala vsa prizadevanja za izobraževanje v pravosodju, kajti menimo, da s tako metodo lahko zagotovimo, da se bo zakonodaja dogovorjena v Bruslju in Strasburu izvajala in da ne bo ostala mrtva črka na papirju. Glede Schengna sem že odgovoril. Kar pa zadeva vprašanje gospoda Hajzerja, mislim, da lahko rečem, da je cilj pri Europolu, da izboljšamo njegovo delovanje. Europol mora biti bolj učinkovit in izboljšati moramo tudi parlamentarni nadzor v skladu z Lizbonsko pogodbo. Vsi vemo, da pri več zakonodajnih dokumentih smo imeli primere, ko se je osnovni dokument zaradi posredovanja parlamenta spreminjal. Doseženi so bili kompromisi, tako da ne sme ignorirati ne svet parlamenta, ne parlament sveta. Gre za dva zakonodajalca, ki morata poiskati čim boljšo eh, sintezo znotraj Evropske unije. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa predsedujoča svetu, gospa Krejcen. Hvala, predsedujoči, spoštovani poslanci, komisar. Rada bi se zahvalila za priložnost, da se vključimo v to razpravo, ki je bila zelo koristna in zelo poučna. Kot sem omenila v uvodnih izjavi, je ta program zelo obširen in zelo celovit. Zajema celo vrsto področji - pravosodje, azil, preseljevanje, notranja varnost, zonani odnosi. In tako kot so omenili mnogi poslanci, Stokholmski program ter vsi njegovi vidiki vplivajo na življenje evropskih državljanov na tak ali drugačen način. Gre namreč za opredeljevanje dela na področju pravosodja in notranjih zadev. Strinjam se z prijateljem komisarjem Borgom. Namreč primerjati se moramo s tem, kar smo imeli pred leti. Seveda, vsi si želimo doseči nek optimum, ki je morda utopičen, vendar pa, ko ocenjujemo program in njegovo večletno in večstransko naravo, je pošteno reči, da smo dosegli precej. Rada bi se dotaknila nekaterih vprašanj, ki so jih konkretno postavili poslanci. Gospod Kazini, gospod Berlinguer, spraševali ste o praktičnih eh, učinkih in rezultatih, ki jih je dosegal Štokholm. Seznam je precej dolg, vendar pa rezultati so po mojem mnenju očitni tudi iz zakonodaje, ki je bila sprejeta na vseh področjih pravosodja in notranjih zadev. Ta Zakonodaja bo zagotovila, kar je naš skupni cilj, varnost evropskih državljanov v vseh vidikih. Gospod Guerrero Salom je omenil potrebo, da se osredotočimo na vrednote in ko govorimo o vrednotah, so evropske vrednote bistvo in težišče štokolmskega programa. Gospa Wikstrom je omenila, pomen ponovnega naseljevanja, kot veste, sta parlament in svet marca lani sprejela skupen program, zato da bi zagotovili usklajen pristop za tiste, ki potrebujejo zaščito. Tako da smo tu dosegli naprede. Gospod Kirkop je govoril o izzivu mladoletnikov brez spremstva. To Vsekakor zahteva več naše pozornosti. Maja 2010 je komisija predstavila akcijski načrt za obdobje 2010-2020 in izvajanje tega akcijskega načrta je dobilo tudi svoje poročilo lani in želimo zagotoviti, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje. Naslednji od poslancev je govoril o napredku po Lizbonski pogodbi. Mislim, da smo s postopkom soodločanja dosegli velik napredek in komisija je tudi poudarila ta vidik. Menim, da sodelovanja parlamenta zelo obogatita proces in tako sta tako komisija kot svet zelo pozorna, kar je verjetno tudi namen tega. Zato menim, da je vključevanje parlamenta prineslo velik napredek, čeprav je še vedno veliko dela, kar zadeva odnose in sodelovanje med vsemi tremi inštitucijami. Prostor za boljše sodelovanje je vedno tu in mislim, da to ni nekaj specifičnega za področje pravosodja in notranjih zadev. Drugi ste spraševali o strategiji za Upravljanje z informacijami. Dokument komisije glede evropskega modela za izmenjavo informacij je bil objavljen decembra. Ta naj bi na nek način popisal, kako deluje danes čezmejna izmenjava informacij. Ugotovitve komisije iz tega procesa se v tem trenutku pozorno in pazljivo proučujejo na strani sveta gospod Diaz de Mera je omenil direktivo glede zaplembe in zamrznitve premoženja. Omenil je, da tu napredka ni bilo. Mislim, da lahko rečem oziroma z veseljem vam povem, da naj bi 28. maja po glasovanju v odboru Libe potekal prvi trialog. Tako da napredek je bil dosežen in upam, da boste tudi sami videli, da smo v zadnjih nekaj mesecih zelo trdo delali za to, da bi napredovali pri tem in drugih vidikih štokholmskega programa. Program sam zagotavlja, da bodo vprašanja, ki so ključnega pomena, ves čas v ospredju, in predmet naše pozornosti. In to je tudi namen štokolskega programa, namreč, da smo vse čas osredotočeni na izboljšave in reforme, ki jih je potrebno uvesti. Nedvomno je program zagotovil kontinuiteto skozi različna predsedovanja. Imamo jasen program, na podlagi katerega sodelujemo s predsedstvom oziroma z parlamentom in komisijo. In zato menim, da je ta večletni pristop zelo koristen. Območje svobode, varnosti in pravice, za katerega smo si vsi tako zelo prizadevali in ki ga vsi želimo zaščititi, je imel veliko korist zaradi nekaterih trdnih oprijemališč, ki jih prinaša ta program. Ob zaključku lahko povem, da bomo v preostalem času irskega predsedovanja še naprej zelo trdo delali na področjih, ki so pomembna v okviru Štokholmskega programa. Veselim se nadaljnega sodelovanja med našimi inštitucijami, zato da bomo ukrepe dogovorili pravočasno in da bomo tudi mi prispevali k Evropski uniji, ki si jo po mojem mnenju naši državljani zaslužijo. Ko se bližamo zaključku irskega predsedovanja, vidimo, katere so prednosti programa, kot je štokholmski program, ker bomo predali štafeto litvanskemu predsedstvu, ki si bo prizadevalo in gradilo na tem zagonu, ki smo ga mi ustvarili, tudi s pomočjo sodelovanja z vami v parlamentu. Zato se vam iskreno zahvaljujem in hvala, gospod predsedujoči, da sem lahko sodelovala v tej razpravi. Hvala lepa tudi vam, gospod komisar. Thank you. Gospa predsedujoča svetu, mi se vam zahvaljujemo, da ste nas spremljali v zdan in da ste visoko držali zastavo sveta v tem parlamentu. S tem zaključujem razpravo na to temo. Prehajamo na naslednjo točko dnevnega reda. To pa je obravnavanje vprašanja obdavčitve dediščine. Po sprejetju uredbe o dednih zadevah in v imenu komisije,